pa od 3 do 5. Dnevni red je bil objavljen na spletnih stranih parlamenta. Zasedanje prekinjam in vam želim vsem skupaj večer. Hvala.